Najlepša hvala, gospe in gospodje. Sedaj prehajamo na sprejem zapisnika in besedila, ki je bilo sprejeto 8. oktobra 2009. To smo vam razdelili. Ali ima kdo kakšno pripombo na te zapisnike? Ne vidim nikogar ki bi želel komentirati ta zapisnik in s tem je zapisnik sprejet. Sedaj pa še ena informacija. Člani Atanasijo Pafilis